morning. Okay. Good morning. Good morning. Dobro jutro. Right, we will now uh, proceed. Nadaljujemo z delom. Točka 15 na dnevnem redu. To je sprememba uredbe o bonitetnih agencijah. In obravnavali bomo predloge sprememb bom kar takoj dala besedo poročevalcu Leonardo da Vinciju. Domeničiju, izvolite. Se pravi, čujem, utrujena sem in sem se zmotila. Hvala, gospa predsedujoča. Imamo le dva poročevalca v senci. Bi morda lahko počakali, da vsaj, da vsaj gospod Gozes pride. Gospod Gozes je na sestanku, pravkar smo odlicali in je dejal, da so začeli z glasovanjem. Tako, mm, imamo predstavniki Aldeja, ne pa LSE-ja. Felipe bo pa govoril o imenu Pascal. Je tako? Ašli je tu. Torej imamo tri skupine in Žom Pol je dejal, prosim, nadaljujte kar brez mene. Possiamo cominciare. Credo che abbiamo mm, hvala. Imamo kar nekaj časa za to razpravo. Morda ne bo vse ta čas potreben, vendar dokler drugi ne pridejo, mislim, da bi lahko vendarle že začeli. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcem v senci in kolegom iz odbora, ki so tudi prispevali pri tem delu in so uložili številne predloge sprememb. Upam, da po današnji razpravi bomo lahko plodno sodelovali, tako da bomo lahko sprejeli kompromisne predloge sprememb in bi tako prispevali uh, k definiciji te nove uredbe. Torej, to bi bil prispevek Evropskega parlamenta. Najprej. Bi rad razdelil teme na dve kategoriji. Pač glede na predloge sprem, ki smo jih sprejeli, imam, vidim, da imamo še druge, druga vprašanja in morda bomo odločene teme uh, še posebej obravnavali. Tri vprašanja se mi zdijo ključna. In ki so morda bolj problematična in ki so kontroverzna. Gre za vprašanje eh, dolga držav članic in vprašanje civilne odgovornosti. Potem imamo še druge teme, ki bom obravnaval po obravnavi teh tem in to je metodologija, pretirano sklicevanje in oskrižje interesov. Morda je, morda so to teme, glede katerih bo lažje doseči soglasje. Najprej bi nekaj povedano splošno. Oziroma, ne bom imel neke splošne razprave, bi kar začel pri uh, dolgu držav članic, pri državnem dolgu. Mislim, da ta uredba je gotovo korak v pravo smer, vendar pod pogojem, da se bomo odzvali na ta predlog in da bomo učinkovito obravnavali to temo in bomo učinkovito obravnavali vprašanje zanesljivosti bonitetnih ocen dožniškega dolga to vpliva na verodostojnost držav članic. In ko bom obravnaval predlog, bom tudi to vprašanje obravnaval, ko, tudi ko bom govoril o. Ko bom govoril o nenaročenih bonitetnih ocenah, že ko smo se bovali s poročevalci v senci, se je skazalo, da ima ljudje predlog, pomislek glede tega predloga. To je seveda povsem legitimno, vendar pa bi rad razložil, zakaj gre, kaj bi sam predlagal s tem v zvezi. Torej, tu ne gre za to, da bi rad ustrajal pri svojem, kar tako, temveč gre za to, da bi rad uh, razložil, kaj mislim, kako najti prave rešitve. Bonitetne ocene državnega dolga, po moje, pomenijo nekaj posebnega in tega ne smemo pozabiti. Vpliv eh, bonitetne ocene državnega dolga ni enak kot vpliv uh, bonitetne ocene česa drugega. Zato menim, da bi morali imeti za državne dolgove, za bonitetne ocene državnega dolga imeti poseben zakonodajni akt. Moj predlog je, da bi prepovedali to vrstne bonitetne ocene, ko niso naročene. To je povezano še z enim drugim predlogom in sicer, da bi uh, imeli nek javni organ, ki bi bil avtonomen in neodvisen. In ta organ bi imel nalogo, da izvaja bonitetno oceno držav članic. Nekateri kolegi se s tem niso strinjali in to je seveda treba upoštevati. Menijo, da bi to vrstna uh, eh, prepoved omejila uh, Eh, svobodo mnenja in ocenjevanja. To je pomemben pomislek, vendar menim, da njihov pomislek ni povsem utemeljen. Zlasti, če upoštevamo prav posebno naravo vpliva bonitetnih ocen držav članic in dejstva, da da, da ko govorimo o, o svobodi mnenja, lahko tudi rečemo, da bi država članica lahko sama povedala, ali si želi bonitetno oceno ali ne. Ali si želi bonitetno oceno uh, zasebne agencije ali pa si želi, da to bonitetna ocena izvaja neka, nek, neka samostojna, neodvisna agencija. Torej, to je zelo pomembna. Uh, stvar. Kaj ti? In te informacije potem dobijo vlagatelji. In če bi neodvisna agencija dala takšne ocene, bi vlagatelji eh, lahko še vedno se odločili, da se obrnejo na neko zasebno agencijo in bi zahtevali še dodatno bonitetno bonitetno oceno. Vendar to bi potem bila naročena bonitetna ocena, ne pa nenaročena. To je, to je nekaj, kar bi tudi lahko predložili. Torej, da bi imeli možnost, da zavrnemo predlog prepovedi uh, ocenjevanja državnega dolga. Lahko bi rekli, da dovolimo možnost, da se ustvari neka neodvisna agencija, ki bi dajala bonitetne ocene držav članic. Takšna agencija bi lahko delovala v okviru evropskih institucij in bi se ukvarjala le z javnim dolgom, torej z, z dolgom držav članic EU glede tega imamo zelo zanimiv predlog spremembe uh, kolega Feja. To je predlog 380 in tu gre v smislu tega, kar sem tudi sam predlagal. Torej, to je res nekaj, kar se mi vsebinsko zdi zelo pomembno. ko gre za bonitetno oceno državnega dolga, je pomembno upoštevati, da potrebujemo pluralnost mnen. In ta pluralnost bi zagotovila, da bi to vrstne bonitetne ocene bile bolj zanesljive. In to bi bilo dobro tako za javni kot zasebni sektor. Kar zadeva to, da bi imeli nek neodvisni organ, ki bi imel torej to nalogo, eh, mislim, da je zelo pomembna vloga Evropske centralne banke. Včeraj sem se sestal z Marjem Dragim, predsednikom ECB in se pogovarja o tem, kako treba poglobiti to vprašanje. In omenil je možnost, da bi se lahko na to odzval, torej na našo prošnjo, mene kot poročevalce, nas kot parlamenta, da bi se lahko na to odzval v roku treh tednov. No, kar zadeva ECB, in sistem centralnih bank. Lahko povemo, da oni že imajo dovolj znanja, da bi lahko ocenjevali eh, bonitetno oceno državnega dolga. In oni bi gotovo lahko sodelovali v evropskem okviru bonitetnih ocen. In to je tudi zapisano v odločenih predlogih sprememb. V tem smislu mislim, da. bi bilo dobro uporabiti znanje, ki že obstaja v ECB, v državnih centralnih bankah. To bi omogočilo, da bi to znanje lahko izkoristili in to je tudi predlog, to je vključeno v številnih predlogih sprememb. Morda bi lahko um, razvili konkretne kriterije, ocene uh, in to je tudi eh, zahtevalo več kolegov svojih predlogih sprememb, kolega Kefen in drugi. Pluralnost mnen bi morda lahko ublažila uh, prociklične učinke. določenih bonitetnih ocen, kateri smo bili priča v preteklosti, ko je šlo za državni dolg, menim, da je pomembno, da upoštevamo to, da moramo delati v duhu kompromisa in da mislim, da sta morda predloga Svenet Klinca in Gozesa tista, ki sta dobra za neko osnovo, za razpravo. Torej, da bi na ta način eh, lahko določili neko časovnico za izdajo bonitetnih ocen. Torej, toliko glede bonitetnih ocen državnega dolga. Skušal sem vam razložiti svoje stališče, menim pa, da v predlogih, ki sem jih navajal, so tudi zelo pomembni prispevki in da bomo lahko na ta način našli nek kompromis. Glede kompromisa smo si pa pravzaprav že blizu. Sedaj pa druga točka. To je morda bolj problematična tema, bolj kontroverzna tema in glede katere tudi poteka pomembna razprava. To je vprašanje rotacij. Nekateri predlagajo, da bi črtali predlog komisije glede rotacije, periodične rotacije bonitetnih agencij. Strinjam pa se, da to, kar je v predlogu komisije zapisano, vključuje določene zelo kompleksne koncepte in da bo to morda težko izvajati. Vendar pa vseeno menim, da je naša naloga nas poslancev, da si prizadevamo za to, da bi predlagali neke rešitve, neke alternative, ki bi omogočile, da bi osnovni princip lahko obdržali iz eh, osnovnega predloga komisije. Torej, da bi zagotovili večjo odprtost trgov in večjo možnost konkurence. Zaenkrat nimamo veliko konkurence na tem področju. Torej, na to se moramo nekako odzvati, nekaj predlagati. Imamo dve možnosti. Prva možnost bi bila, je to, kar predlagajo nekateri kolegi, Konfan, Thomas Mann in In tudi svet predlaga nekaj s tem v zvezi. No in prva pot bi bila to, da bi imeli spremembo obdobja za rotacijo, ki pa bi moralo izpolniti ločne pogoje. In v tem okviru bi upoštevali določene kriterije glede prepovedi koncentracij, glede števila bonitetnih ocen na izdajatelja. To je prva možnost, kako lahko ravnamo. Vendar osnovno načelo je to, kar je predlagala komisija v svojem predlogu nove uredbe. Druga možnost pa bi bila, da bi imeli alternativen sistem in bi ohranili eh, namen te rotacije, vendar bi povezali več predlogov. Kaj imam to v mislih? Predlog Gozesa 200. 64, da bi imeli možnost eh, javnega razpisa za eh, bonitetne agencije. Potem Ashley Fox 265 glede eh, zagotavljanja konkurenčnosti in 200 oseminšestdeset Klinca glede tega, da je treba vedno imeti več bonitetnih agencij. In potem je tu še možnost, da bi imeli majhne bonitetne agencije. Vendar morda bi lahko morali to bolj definirati, kaj je to majhna bonitetna agencija. Poleg tega bi lahko predvideli možnost, da bi vključili obveznost Eh, bonitetnih ocen za kompleksne eh, dokumente ali velika podjetja. Torej, imamo torej predlog komisije in imamo predloge sprememb ločenih kolegov. Lahko bi morda našli še neke alternativne rešitve, vendar pa je treba eh, upoštevati načelo odprtosti in konkurenčnosti na trgu. To je tudi cilj in namen številnih predlogov spremljenih naših kolegov. Sedaj pa tretja tema, ki je tudi predvsej kontroverzna. To pa je vprašanje eh, načela civilne odgovornosti za bonitetne agencije. Nekateri kolegi so predlagali, da bi zavrnili načelo obrnjenega dokaznega bremena pri bonitetnih agencijah. No, glede tega, mislim, da bi morali biti res previdni, kaj ti menim. da se o tem lahko pogovarjamo, vendar ta predlog, da bi imeli obrnjeno dokazno breme, temelji na konceptu ki ga vseeno treba še preučiti. In sicer to pomeni, da je morali že od začetka reči, da obstaja asimetrija informacij, ki jih ima uh, izdajatelj in bonitetna agencija. In to bi lahko bila potem utemeljitev, zakaj potrebujemo obrno dokazno breme. No, to pa bi lahko imelo odvračilen učinek na delovanje bonitetnih agencij. Seveda pa to ne pomeni, da mora predlog ostati takšen, kakršen je. Menim, da bi lahko ta predlog bolje oblikovali, vendar, a, a, vendar bi še vedno ohranili samo načelo. Morda bi lahko vključili načelo, ki bi pomenilo, da bi bonitetne agencije bile odgovorne, če bi storile veliko napako in če bi, torej, če, če ne bi upoštevale določil iz priloge 3 predloga nove uredbe ali če bi se, če ne bi upoštevale svojih obveznosti, da morajo biti, eh, da, da morajo skrbno upravljati svoje delo razen če bi se zgodilo nekaj, kar pač ni v njihovi pristojnosti, kar ni njihova krivda. Mislim, da smo se sedaj znašli v kompleksnem pravnem vprašanju in verjetno bi potrebovali pomoč pristojnih strokovnjakov. Verjetno bi to morali obravnavati tudi v odboru Juri. Če pa bi se udelili od osnovnega načela, potem bi morali povedati še naslednje. Vlagatelj mora dobiti dovolj podrobnosti, vendar lahko si predstavljamo, da uh, bonitetna agencija vseeno ne sme kršiti določenih pravil. Vsekakor meni, da je bilo pravično, da bonitetne agencije morajo dokazati, kako, da so dejansko res analizirali vse relevantne informacije pri oblikovanju svoje ocene in da so potem uporabljali primerno metodologijo. In menim, da bi, mora, da bi morale agencije dokazati, da informacije prihajajo iz zanesljivih in neodvisnih verov. To stvar še posebej poudarjam. Glede, torej glede dokazovanja zanesljivosti. Kaj ti? Po moje bi na tako uh, lahko dosegli to, da bi dosegli pomemben vidik, torej zanesljivost bonitetne ocene. Tako da je vprašanje civilne odgovornosti lahko še okrepili, lahko bi še bolj jasno zapisali, da je treba harmonizirati vprašanje pristojnosti, to, katero pravo se uporablja in to, da se za bonitetne agencije upravlja eh, pravo države članice. Kaj ti finančni instrumenti so običajno registrirani pri izdajatelju, tam, kjer se izdajo. Moramo pa dokazati večjo, moramo doseči večjo javnost glede tega, kdo so pristojni organi za nadzor kateri nacionalni organi. To je zelo pomembno, zlasti, če razmišljamo o izmenjavi informacij. Poleg tega treba še vključiti še eno načelo in sicer načelo sorazmerne odgovornosti. To pomeni, da je treba se zavedati, kakšna je dejanska, da dejanski domet škode, če do nje pride. Upoštevati, da gre za institucionalnega ali neinstitucionalnega vlagatelja in torej tudi škoda, ki se lahko povzroči samemu vlagatelju. Vse to treba upoštevati. Torej, toliko o civilni odgovornosti in tega načela eh, ne smemo pozabiti. Morda bi lahko vključili obrneno dokazno breme za bonitetno agencije. Vendar, če bi to ohranili, bi zadeve vseeno morali bolj razjasniti, eh, to pa zato, da bi ta, to načelo lažje uporabljali. Potem pa še nekaj glede eh, drugih treh točk, ki, za katere sem dejal, da jih bom obravnal v drugem sklopu. Tu gre za vprašanje zanesljivosti in oskrižje interesov. In naj povem, da bomo tu hitreje dosegli eh, kompromis. Mislim, da bomo tu, tu se dejansko hitreje lahko zedinili. Najprej glede pretiranega zanašanja na domitetno oceno. Tu se strinjamo glede same osebine, vsi se strinjamo glede načel in ciljev, bi pa predlagal, da upoštevamo predlog spremembe 4, kjer. Eh, iz stališča ECB glede eh, overreliance pretiranega zanašanja na bonitetno oceno. V tem četrtem amadmaju so res zanimivi predlogi, v četrtem predlogu spremembe. In mislim, da bi bilo dobro, če bi se izhodišče vzeli možnost, da bi uh, približali prehodno obdobje za izvajanje tega načela, torej da se dejansko zmanjša pretirano um, zanašanje. Sam bi predlagal rok šest mesecev, Gozes predlaga tri leta. Morda bi tu morali neki najti kompromis. Naj pa poudarim. da ko gre za over-reliance, pretirano zanašanje, no, že to, da obstaja razprava o tem, In razprava o vlogi in delovanju bonitetnih agencij v določenih pogojih, že to pomeni, da je potrebna ponovna definicija tega, koliko podjetja in institucije, kreditne agencije uh, um, uh, zaupajo bonitetnih agencijam. Ta razprava ni negativna, ne gre le za to, da bomo sankcionirali bonitetne agencije, temveč gre za to, da razvijamo neko samostojnost, ko gre za oblikovanje bonitetnih ocen. To je to, kar potrebujejo vlagatelji. Torej, Eh, še nekaj glede metodologije. Metodologija je tudi zelo pomembno vprašanje in ki je povezano s transparentnostjo, ki jo zahtevamo. Tu bi rad povedal, da sedaj je se razprava že zelo uh, razumela pri nas in tudi v ZDA zaradi nedavnih dejstev in dogodkov. Napovedali so znižanje bonitetnih cen številnih ameriških bank, to je, torej, da se jim bo znižala bonitetna ocena in tudi predsednik BlackRocka se je na to odzval. In treba videti, katere kriterije so uporabili za to vrstno znižanje bonitetne ocene. Torej, kar zadeva metodologijo, mislim, bi lahko našli neke skupne točke. Moramo vedeti, kakšna bo vloga ESME. ESME mora preverjati eh, zadeve, ni pa njen namen to, da, da bi eh, ocenjevala kakovost dela. Tu se strinjam z predlogi spremem gospoda Gozesa. Menim da smo tu že dosegli strinjanje glede marsičesa. Glede tega, da bi imeli evropski indikator, ki bi ga oblikovala ESMA. Moramo pa še preučiti določene predloge sprememb, ki predlagajo da bi imeli možnost uvajanja posebnih kriterijev, ki bi jih lahko uporabili pri izdaji bonitetne ocene. Recimo, da bi poštevali okoljske, okoljska tveganja. Lahko bi uporabili tudi vprašanje. Um, oziroma načelo verjetnosti stečaja. Uh, potem še vprašanje na skrižje interesov. Mislim, da lahko tu delujemo na pozitiven način, kaj ti uh, eh, predlogi so skladni glede vprašanja transparentnosti, glede preseganja pragov, ko gre za navskrižno delovanje vlagateljev. Nekateri predlagajo, da je bil ta prak 5 odstotkov, nekateri nekaj drugega. Vendar mislim, da bomo tu že našli nek kompromis, torej, ko gre za vprašanje prepovedi na skriže interesov. To je tudi že omenjal komisar Barnier še preden so sploh uradno predstavili uh, ta predlog strani komisije. No, potem pa so ta predlog gospoda Brnjeja uh, eh, umaknili in ga niso vključili v uradni predlog Evropske komisije. Jaz ga znova omenjam. No, se prečujem, ker sem tako dolgo govoril. Morda sem še kaj pozabil. Mm. Seveda se lahko odzovete na to kar sem dejal. Morda boste izpolnili določene vrzeli, ki sem jih spustil. Bi pa še nekaj za konec dejal na splošno. Menim, da vprašanje bonitetnih agencij je tema, ki je zelo občutljiva, politično občutljiva. To se je nedavno izkazalo tekom volilnih kampanj v državah članicah, tudi javno mnenje je zelo občutljivo na to. In Evropski parlament predstavlja javno mnenje, tako imamo dožnost, da se odzovemo, ki bodo, ki, da se odzovemo na inovativen in razumen način. Ne smemo pa tvegati, da bi dali vtis, da naš prispevek ne bo ničesar spremenil in da bodo stvari ostale takšne, kot so. To ne bi bil pozitiven vtis, zlasti glede na to, kakšna je trenutna politična situacija. Agenda, so Hvala. Imamo dovolj časa, vendar vem, da nekateri morate iti na glasovanje v druge odbore. Ashley Fox mora oditi na glasovanje v nek drug odbor, tako da bi prosila druge, če so lahko tako videli, da pustijo, da najprej spregovori Ashley. Um. Hvala lepa, hvala gospod Dominiči za vaše delo. Dejali ste, da je ta tema sedaj politično občutljiva tema bonitetnih agencij. Ampak to je sicer res, vendar mislim, da bonitetnih agencij ne bi smeli kriviti za to, da vlade porabijo preveč denarja. Zakaj smo v tem stanju? V stanju, ko so bonitetne agencije domnevno dobile tako veliko premoč nad vladami, V tem stanju smo zato, ker so se vlade preveč zadolževale, predolgo to velja tudi za Združno kraljestvo, prav toliko kot za katerokoli drugo državo članico. Sedaj imamo novo vlado v Združen kraljestvo in poskušamo rešiti zadeve, ampak 13 let smo se zadolževali. Politiki torej ne bi smeli kriviti bonitetnih agencij in niso bonitetne agencije krive, da imajo vlade sedaj težave ko gre za državni dolg, sem sam proti prepovedi nenaročenih uh, ocen. Všeč mi je, da bonitetne agencije ocenjujejo vlade. Strah, da bi uh, države dobile slabšo oceno, to je razlog, zakaj je Združeno kraljestvo tako strogo ukrepalo v zvezi z dolgom in tudi druge države sledijo temu zgledu. Uh, Eh, vsi bi si morali manj sposojati in se manj zadolževati. Ne strinjam se eh, z nekim evropskim javnim organom, ki bi izdajal bonitetne ocene držav članic. Če bi to obstajalo, potem bi vse evropske države imele eh, oceno 3A in prišlo bi tudi do političnega pritiska in taka agencija ne bi imela nobene verodostojnosti. Strinjam pa se z vami, da če pride do nenaročene ocene, potem uh, se mora to zgoditi, ko bodo trgi zaprti. Zato predlagam oziroma podpiram predlog, da pride do sprememb ocene uh, potem, ko se trgi v petek zaprejo in preden se v ponedeljek spet odprejo. Uh, Mislim, da bi bil to razumen predlog. Glede rotacije, eh, imate prav, da ta odbor in tudi svet ne podpirata eh, rotacije. Če bi komisija to upoštevala, eh, bi bilo dobro, morali bi povečati konkurenčnost, glede tega se strinjamo, ampak glede rotacije bi pa morali vse določbe izbrisati, to je proti tržnim silam in pravzaprav ničemur ne koristi. Morali bi eh, si prizadevati za kak predlog in s tem bi morali govoriti, o tem bi morali govoriti s svetom, da bi povečali konkurenčnost. Eh, ko bi delovali dve eh, ali več agencij, bi ena morala biti majhna, če uporabimo mejo desetih ali dvajsetih odstotkov, dvajset odstotkov je predlagal gospod Klinc, ali pa prepustimo definicijo ESMI, eh, ki ima dožnost, da poroča o stanju stvari. Torej, morda bi morali eh, uvesti kak predlog v zvezi s konkurenčnostjo. Eh, svet si tega ne želi prav posebno in zato bo kompromis verjetno v tem, da se eh, poišče neko splošno eh, pristojnost oziroma splošno ureditev. Dva in pol to eh, tukaj ni sprejemljivo, morali bi vsekakor povečati konkurenčnost. Potem pa še javna odgovornost. Mislim, da ne bo, ne bo nobene koristi v tem, če bomo spremenili uh, trenutno ureditev. Režim javne odgovornosti 27 držav članic. Eh, morda bi morali zagotoviti samo, da bi eh, država imela tak režim, vendar pa bi se države same morale odločiti o tem, kakšna je škoda oziroma kakšno je razmerje Ne vem, ali ste omenili tudi ocene tretjih držav. Mislim, da je to uh, predmet skrbi. Najprej smo govorili o uh, nekem režimu podpore, o tem je govoril gospod Klinc v svojem prejšnjem poročilu. Mislim, da bi morali biti previdni v zvezi s tem. Mm, previdni, uh, če bi tak režim uh, naložili tudi tretjim državam. Če bi uh, pač uporabljali ocene tretjih držav, bi to imelo tudi veliko pliv na uh, položaj v Evropi, družbe in banke. Uh, že tako težko dobijo kapital in ne smemo jim še uh, otežiti življenja. Hvala, uh, ker sem lahko malo dlje govoril, gospa predsednica. Hvala. Tukaj ni poročevalca skupine IPP e ali morda kdo zastopa uh, eh, Žona Pola, ne boste govorili kasneje, velja. Zdaj pa Wolf Klinc, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej moram povedati, da se strinjam z kolegom Domeničem in Ashleyem Foxom. Res je, tukaj govorimo o politično zelo občutljivi temi in ker je ta tema tako politično občutljiva, moramo paziti, da ne bomo postopali čustveno, ampak da ohranimo mirno kri. Ashley ima prav. Države niso v težavah zato, ker so bonitetne agencije naredile kaj narobe, ampak ker so se zadolževale same. Ampak dejstvo pa je tudi, da so dolgi, ki se pojavljajo do neke mere povezani z gospodarsko krizo in to je posledica do neke mere tudi bonitetnih agencij. Zato obstaja določena povezava. Dobro, sedaj pa bom komentiral po vrstnem redu, kot ga je izbral gospod Domeniči. Najprej, kar zadeva državni dolg. Mislim, da ni prav, da poskušamo prepovedati nenaročeno oceno. Vprašanja državnega dolga so povezana z vprašanjem pretirane, pretiranega zanašanja. Če bomo rešili to vprašanje, potem bomo do, do določene mere rešili tudi vprašanje državnega dolga. Po mojem mnenju pa na noben način ne bi bil odgovor uh, javna, avtonomna bonitetna agencija, ki bi bila neodvisna, kajti to je protislovje. Če bi imeli javno bonitetno agencijo, potem ne bi mogla biti neodvisna. Strinjam pa se s tem, da imamo institucije, ki lahko dobro ocenijo bonitetno oceno države. To je OECD, nacionalne banke ali Evropska centralna banka. Če bi ECB-ju zapovedali, da je aktivno na tem področju, bi naredili napak, kajti slejko prej bi se pojavile težave, ali je država dobila ustrezno oceno ali ne, in to bi zamajalo zaupanje v ECB in mislim, da to ne bi bilo prav. Mislim tudi, da predlog gospoda Feja ni dobra rešitev, da bi imeli Evropsko agencijo za dolgove. To je podobno evroobveznicam in mislim, da tega vprašanja ne smemo povezovati z vprašanjem, s katerim se sedaj ukvarjamo. Ashley Fox je omenil tudi vprašanje rotacije. Tudi sam mislim, da to ni dobra rešitev. Vidim, da gre za pomankanje konkurence. Pred kratkim sem govoril z finančnimi voditelji velikih podjetij, ki kotirajo na nemški borzi. Bonitetne agencije eh, so poskrbele za to, da so cene sedaj dvakrat više. Torej, 100 odstotkov više cene so sedaj bonitetne agencije izkoriščajo ta monopolni položaj, to seveda ni lepo, po drugi strani pa ne vem, ali bi ta uh, sistem rotacije zadeve spremenil, tudi če bi mi menjali termine. Mislim, da bi morali dejansko uh, predpisati, da če uh, sodelujeta dve bonitetni agenciji, morali, bi morali uporabiti še tretjo manjšo bonitetno agencijo, zato da dve agenciji ne bosta obvladali trga. In še tretja stvar, to zadeva jamstvo. V nasprotju z Ashleyjem se strinjam z Dominičijem, mislim, da bi morali jamstvo uvesti, seveda pa pod načeli pravne države kakor je tudi običajno v določenih državah članicah. Zato pa po drugi strani ni običajno, da gre za obrnjeno breme dokaza. Tisti, ki vlaga tožbo, mora predstaviti dovolj dokazov. Ne gre za to, da bi kaznovali bonitetne agencije zato, ker podajo slabo ali manj dobro bonitetno agencijo oceno. Ne, gre za to, da bi jih um, prisilili k temu, da se ravnajo v skladu s pravili in jih kaznujemo, če se pravili ne, oziroma če se pravil ne držijo. Upoštevati pa moramo tudi konflikt interesov pri podanju bonitetne agencije. Uh, Do tega pride, če govorijo naprimer o strukturiranem dolgu. Mislim, da bi v tem primeru imeli priložnost, da zmagamo tudi na sodišču. Za prihodnost pa mora biti jasno. Kršenje uredbe, kršenje mm, prepovedi na skrižje interesov in tako naprej. Tukaj lahko podamo tožbo, ampak na osnovi veljavnega pravnega reda pravni red pa je v 27 državah članicah različen, zato mislim, da se moramo navaditi na to, da ne bomo imeli harmonizirane pravne osnove. Četrta točka zadeva pretirano zanašanje na ocene bonitetnih agencij. Gospod Domeniči je tukaj omenil ECB. Tukaj moram povedati, da mora ECB biti dober vzor. ECB sama predpisuje, uporabo monetetnih agencij in celo poimensko jih navede. Navede tiste tri glavne in še eno iz Kanade, ampak zahtevajo, da se držijo tega predpisa. Mi pa moramo zagotoviti, da bodo investicijski eh, oziroma institucionalni naložbeniki oziroma vlagatelji vedeli, v kaj se spuščajo, mi pa jim ne moremo predpisovati na osnovi, katerih ocen bodo sprejemali svoje odločitve, kar zadeva rok ali je to šest mesecev ali tri leta, gozes ali domeniči. O tem sedaj ne želim govoriti, to ni tisto odločujoče. Peta točka, vprašanje metod. Na srečo smo dobili razlago tudi strani komisije. Ne gre za to, da bi spreminjali ali preverjali metode strani ESME, ampak gre za proces sam. Če se metode spremenijo, potem je treba to ESME sporočiti. ESMA pa ima en mesec časa, da se na to odzove. Če se ne odzove, potem je to sprejeto. Mislim, da je v redu zapisano tako. Kar zadeva sporočanje Eurex, mislim, da moramo upoštevati to, da so bonitetne agencije sprejele določen poslovni model, ki bo zaradi tega v težavah. Nimamo samo model eh, abonentov ali strank, če smo odvisni od svojih strank, ne moremo potem kar tako dejati, da bomo objavljali svoje rezultate, kajti potem bo ta poslovni model propadel. In še zadnja stvar, vprašanje na skrižju interesov in vprašanje udeležbe v bonitetnih agencijah. Mislim, da smo tukaj slišali že vse, strinjam se, da moramo poskrbeti, da ne bo prišlo do udeležbe, kjer bi ena stran prevzela nadzor. Naprimer, če se nekdo udeleži različnih vrst skladov, potem vseeno lahko preseže tistih pet odstotkov, ampak mislim, da bi komisija lahko zadeve zapisala tako, da bi vseeno bilo vse v redu. In še zadnja stvar, ki jo želim omeniti, o tem je govoril že Ashley Fox, ampak tudi sam želim o tem govoriti. Obžalujem to, da v zadnjih dveh letih ali leto in pol nimamo več eh, pravil v zvezi s tretjimi državami. To smo prej imeli, ampak vsebinsko razumevanje tistega, kar smo takrat sprejeli, se je sedaj spremenilo. Komisija zadeve sedaj vidi drugače. To obžalujem, zato ker smo ustrajali pri enako vrednosti. In če bo to ostalo, potem bo ostala možnost, da bodo bonitetne agencije delovale tudi v Evropi, bonitetne agencije iz tretjih držav. Tako bi jih spodbudili in jim dopustili tudi možnost, da vse skupaj ne bi funkcioniralo. To bi lahko vodilo do moten na trgu in Evropa, če se izrazimo eufemistično, bi tako bila zaščitena, ampak po drugi strani bi bila tudi ločena od preostalega sveta. Zato bomo zgradili neke vrste zapor Ampak kakorkoli že, želim se zahvaliti poročevalcu. Povedati moram, da je od samega začetka poskušal vključiti v svoje delo poročevalce v senci in zelo redno smo si prav tako izmenjavali informacije. Hvala. Uh, Hvala. Zdaj pa Filip. Hvala. Uh, tukaj nadomeščam Pascal, kot si povedala, Sharon. Najprej bi se rad pridružil temu, kar je ravno kar povedal Wolf. Eh, zahvaljujem se poročevalcu za to, ker je eh, dobro vključeval poročevalce v senci in nam omogočil tudi dobro osnovo za delo. Ashley je izpostavil številne politične komentarje in tudi sam bom začel s tem. Sicer sem že te razprave, ko vedno nekoga krivimo, Nekateri pravijo, da so krizo povzročile bonitetne agencije, drugi pravijo ne. Eh, to so povzročile vlade s slabim vodenjem. Tega imam že dosti. Kajti zelo lahko je podati tako ali drugačno izjavo. Eh, eh, CRA naj bi zdaj imeli nadzor, ampak kdo pa bo držav odgovorne bonitetne agencije, kot da bi te agencije sestavljali ljudje, ki so nekakšni nadljudje. Eh, pri vladah pa naj bi delali samo eh, slabi. To ni res in eh, ne smemo samo zahtevati odgovornosti vlad, ne pa tudi kreditnih oziroma bonitetnih agencij. Tudi te so odigrale svoje vloge pri slabem upravljanju v določenih državah prispevale so k temu, eh, ko so trdile, da eh, te države ne predstavljajo tveganja, potem pa so nenadoma rekle, o ne, to ni res, tukaj smo se zmotili. Sam ne bi eh, krivde oduzel nobeni strani. Potem imamo še temo, ali bi imeli neko javno bonitetno agencijo, in pa stvar pretiranega zanašanja za me, sta obe ti dve stvari povezani. Če eh, bomo zatrli neko eh, tako rekoč eh, uradno vlogo bonitetnih agencij, ki ocenjujejo tveganje katerega koli deležnika na trgu, če jim bomo vzeli to vlogo, potem moramo razmisliti o Eh, morda ustanovitvi kakšne javne bonitetne agencije. Torej, če bomo to vlogo vzeli agencijam, potem glede na njihov vpliv, eh, bo ta vpliv postal manjši. Eh, in zato pozdravljam tudi predloge Ashleya in Wolfa glede tega, da bi morali povečati konkurenčnost. Če bomo zmanjšali uradno vlogo in imeli več konkurenčnosti, potem bomo verjetno lahko našli dobro ravnotežje. Kaj naj še povem? Aha, še tisto glede e, Evropske agencije dolga, e, predlog spremembe FEJO. Tukaj e, gre pravzaprav za to, da bi uvedli evropveznice in to hočemo, to bo potrebno. Verjetno bomo do tega prej ali slej prišli, ne smemo pa. Eh, to upletati v razpravo o bonitetnih agencijah. Mm, potem pa še nekaj točk, eh, ki nas zelo zanimajo. Naj jih na hitro preletim. Menimo, da bi se morali oddaliti od sistema pisem eh, proti več številkam. Sam sem inženir, morda se vam to zato zdi logično. Želimo si več številk in sicer na način, da bodo ljudje to razumeli in ne pa uh, pisem, ki ne postanejo vedno, uh, ki niso vedno jasna. Potem, kot je rekel poročevalec, upoštevati je treba vsa tveganja, uh, tudi tista tveganja, ki smo jih do zdaj podcenjevali oziroma ki so se v preteklosti podcenjevala, okoljska tveganja in tako naprej. To tudi pod vprašaj postavlja gospodarski položaj podjetij, Eh, naprimer eh, podjetja, ki se ukvarjajo s eh, trdimi diski, so bila tukaj prizadeta, elektronska oprema, to je vse vplivalo na rezultate podjetij. Mislim, da bi to morali upoštevati. Okoljska tveganja so tudi gospodarska tveganja in so uh, kreditna tveganja in to bi morali upoštevati. Potem člen 8, da se stvari uh, uh, javno uh, pokažejo. Tukaj bi morali uh, vlagatelji in pa zavarovalne agencije delovati skupaj. To je treba potem povezati tudi z konkurenčnostjo in zmanjšano vlogo uh, bonitetnih agencij in to bo vodilo v večjo neodvisnost bonitetnih agencij od eh, izdajateljev vrednostnih papirjev. Na ta način bodo ti potem morda bolj uh, iskreni in želimo, da bi komisija bila obvezana uh, to storiti pri vseh tovrstnih modelih. Ne želimo pa, da bi se bonitetne agencije upletale v politiko ne želimo, da bi eh, podajale neke politične eh, nasvete oziroma da bi vodile politiko. Če eh, bi si to želele, se pač lahko, lahko sodelujejo na volitvah, ampak tako prek bonitetnih agencij pa to ne gre. Mislimo, da je predlog komisije nekako pretežek. Želimo si, da bi glede rotacije prevzeli nek blažji režim, morda bi o tem lahko še razpravljali, preden eh, kar tako zavrnemo idejo o rotaciji. Mislim, da bi bila dobra razprava na to temo. Eh, to tudi ni v nasprotju eh, s predlogom konkurenčnosti. Tukaj se bom ustavil. Hvala za vašo pozornost. Eh, Hvala. Jean-Paul je prišel. Tako da mu kar predajem besedo. Hvala, zelo prijazno, gospa predsednica, da ste mi tako dali besedo, čeprav sem zadnji prišel, imel sem pomemben sestanek eh, z Van Rompujem. In ni kar tako uh, srečati se s predsednikom sveta sporočevalcem sem že veliko govoril o teh temah. Prva stvar, ki nas skrbi, je pretirano zanašanje oziroma prevelika odvisnost od ocen bonitetnih agencij. Tukaj moramo uredbo eh, pravilno zapisati, potem mehanizem rotacije. Sam sem osebno proti temu. Mislim, da to ne bo vodilo v nobene uh, dobre rezultate. Uh, To lahko pripelje samo v neko oligopolijo, eh, ki bo koristila dvema glavnima agencijama. Ne, želim vznemiriti gospoda Barnija, vendar mislim, da je komisija je tukaj zelo navezana na te predloge, potem pa še eh, odgovornost na splošno. Treba je razlikovati med neko disciplinirano oziroma pravno odgovornostjo in pa javno odgovornostjo. Če agencija ne spoštuje pravil, potem se mora soočiti s sankcijami in s kaznimi. To so disciplinske sankcije, ki pa ne smejo vplivati na civilno odgovornost. Pravila ki veljajo, morajo biti tista, ki že veljajo v državah članicah, naprimer v Franciji. Tam je bilo narejene nekaj eh, škode, ki je vplivala tudi na to razmerje eh, vzrokov in posledic. Mislim, da moramo biti zmerni pri tem, če bomo obrnili dokazno breme, potem bi lahko izgubili eh, primerjena sodišču. Eh, naprimer vlagatelj ni zadovoljen z oceno, ki jo je prejel, potem eh, lahko stvar nese na sodišče, eh, potem o tem odloča sodišče, potrebujemo pa nekaj bolj uravnoteženega. In če se sklicujemo na odgovornost agencije, potem moramo najprej pogledati, kakšno je razmerje vzrok posledica. Tukaj moramo jasno predložiti dokaze. E, ne smemo pa preveč uporabljati e, zanašanja na to civilno odgovornost. Agencija mora biti solventna, tako da ne sme prihajati do nerazumljivih e, obtožb. Naprimer, ko je podjetju storjena škoda zaradi ocene. Mislim, da ni treba še enkrat ponavljati vseh stvari, ki so bile že povedane. Že v prvih besedilih smo se pogovarjali o tem. Potem pa še državni dolg in ocene državnega dolga. Tukaj bi ocena morala biti podana na dan, ki je določen vnaprej. Tako, da ne bi bonitetnih ocen izdali, recimo, pred ekofinom ali preden se eh, glasuje o proračunu. Videli smo, kaj se je zgodilo na portugalskem, to državne šokira in pravi imajo. Kar zadeva um, državni dolg, seveda potrebujemo bonitetne ocene, če bi jih prepovedali, bi, potem, bi potem še vedno obstajali neke bonitetne ocene, ki bi bile nelegalne. To tudi ni dobro. Uh, vendar morda bi lahko rekli, bonitetne ocene naj se izdajo um, recimo vsak petek, um, vsake tri mesece ali tako nekako, da imamo neko pravilo. Eh, ideja, da bi imeli Evropsko bonitetno agencijo, se mi zdi realistična, vsaj ne na srednji rok. Vendar potrebujemo nek uh, organ, nek evropski organ, ki lahko poda svoje mnenje ali ki se ga lahko pozove, da izda svoje mnenje, ko se izdajo bonitetne ocene, ko se zdi, da bonitetna ocena ne uh, odraža tega, kar sami menijo, da je res. Torej, to so moja stališča. Eh, s poročevalcem odlično sodelujeva in mislim, da bomo dejansko pripravili zelo kakovostno besedilo, ki bo dopolnilo prvi dve besedili, ki sta mi precej pri srcu in eh, želel bi si, da se eh, te besed, ta besedila, te zakonanje akti zelo dobro izvali zlasti strani ESME. Hvala. Zdaj pa prehajamo na druge govorce. Burkhardt je prvi. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sam se želim zahvaliti poročevalcu za izjemno upravljeno delo. Mislim, da se je poročevalec v zadnjih tednih zelo potrudil za to, da je vključil vse kolege in poročevalce v senci. Dodati želim nekaj pri določenih točkah se strinjam z gospodom Fejem, ki je sicer že na poti na portugalsko. To je naprimer rotacija ali konkurenca na tem področju v zvezi z agencijo za dolgove, pa se ne strinjam z gospodom Fejem. Strinjam se z poročevalcem in komisijo, da potrebujemo več preglednosti in zanesljivosti pri bonitetnih agencijah. Zmanjšati moramo koncentracijo trga, zmanjšati moramo morebitne interi, konflikte interesov in izboljšati ocene bonitetnih agencij. Mislim, da moramo premisliti tudi o sistemu ocenjevanja državnega dolga. To, da bi uvedli civilno pravno jamstvo za bonitetne agencije se mi zdi smiselno. Strinjam se tudi z osnutkom, vsaj v večini. Civilno pravno jamstvo je bilo po mojem mnenju nujno potrebno. Mislim pa, da bi morali še naprej zadeve izpiliti in poskrbeti za to, da bodo prizadevanja za razdolžitev veljala tudi za bonitetne agencije zdijo se mi tudi zelo pomembne zahteve v zvezi s tem, da bi zmanjšali uh, omejitve na bonitetne agencije. Ampak mislim, da se soočamo tudi s velikim problemom. Namreč konkurenca je tisto, česar ni na trgu ta trenutek. Ampak kot regulatorji lahko le do omejene mere zagotavljamo mi konkurenčnost. Ena agencija se bo vedno lahko uveljavila na eh, trgu in če bi mi uvedli novo agencijo, to ne bo pomagalo ničemor. Zato, ker če nihče ne bo verjel v kompetence te agencije, potem se ta ne bo mogla uveljaviti. To velja tako za napovedano javno agencijo ali agencije, ki naj bi bile uvedene v obliki institutov. Če želimo zagotoviti konkurenco med obstoječimi akterije, potem bi morali poskrbeti, da bodo predpisi praktične narave. Omejitev tržnega deleža, po mojem mnenju, v praksi ni izvedljiva. Tudi pravila v zvezi z udeleženci so nekoliko zgrešena. Izogibati se moramo na vzkrižju interesov, ampak mislim, da tukaj gremo predaleč. Če jutri, naprimer, govorim ali kupim agencijo oziroma delnico ene agencije, potem bi moral takoj to sporočiti. Ne vem, mislim, da se mi to zdi nekoliko pretirano ne vem, ali lahko z eno kupljeno delnico res vplivam na podano bonitetno oceno. Ta predpis je še toliko bolj vprašljiv, če upoštevamo vprašanje rotacije. Zelo veliko imamo akterjev na trgu in ti akterji lahko ocenijo vse finančne proizvode. Če bi to držalo, bi rotacija bila dobra za misel, ampak stanje je trenutno drugačno. Mislim, da rotacija trenutno ni praktično izvedljiva. Kdo naj ocenjuje proizvode, če tri največje agencije ne bodo mogle podati ocene? Manjše bonitetne agencije pa teh proizvodov še nimajo ali jih ne poznajo. mislim, da določene agencije potem ne bi mogle ocenjevati proizvodov, ki, do katerih sploh nimajo dostopa. To ne bi vodilo v večjo stopnjo konkurence in lahko bi celo zmanjšali kakovost bonitetnih agencij. Čisto na kratko mislim, da je v zvezi z določenimi točkami še treba razpravljati in upam, da bodo moje predlogi sprememb lahko pomagali. Hvala. Much, uh... Hvala. Peter Simon je naslednji. Hvala lepa. Že dolgo je tega, odkar sem na zadnje stvari videl tako drugače od tebe. Povedal ti bom tudi zakaj. Za vsakega malega uradnika pri um, organu za zdravila, je to logično. Ne smejo kupovati delnic farmacevtske industrije. To je jasno, tukaj gre za navskrižje interesov. Ne smejo imeti od izdelkov, ki jih ocenjujejo, koristi. Podjetja, ki spadajo v pristojnosti agencije, so za njih prepovedana. Ne smejo kupovati njihovih delnic. Zato me zanima, zakaj bi moralo veljati tukaj drugače. Mislim, da moramo biti pozorni na to, da podjetje, ki podaja oceno, ne sme biti v težavah, zato ker bi tisti, ki ima podjetje v lasti, lahko od tega zaslužil. Mislim, da se mi zdi jasno, da je tukaj na skrižju interesov. Če se želimo izogniti na skrižju interesov, potem mora bonitetna agencija poskrbeti, da ne bodo udeleženci in uslužbenci imeli dostopa do proizvodov, ki jih ocenjujejo niti ne smejo imeti dostopa do strukturiranih instrumentov, ki jih ocenjuje bonitetna agencija. Komisija pa nečesa tukaj ni upoštevala, namreč usporedna na vzkrižja interesov z državnim dolgom. Zato predlagam, da pravila analogno razširimo. Bonitetne agencije, njihovi uslužbenci, sodelavci in voditelji ne smejo imeti v lasti proizvodov na področju državnega dolga, ki jih ocenjujejo, niti strukturiranih proizvodov. Mislim, da tukaj niso enakega mnenja. No, za spremembo je to zelo zanimivo. Dobro, na koncu želim povedati še nekaj, nekaj, kar morda ne pade tako v oči, ampak se mi zdi zelo pomembno. Komisija predvideva, da bi Bonitetne agencije v realnem času podajale ocene na svoji spletni strani v realnem času, torej to je zelo težko. Mislim, da bi z vidika preglednosti to bilo smiselno, ampak poglejmo si interese tistega, ki želi to imitirati. Če bi podali oceno še pred uradno objavo, bi to lahko vodilo v špekulacije na trgu. Mislim, da moramo tukaj uvesti funkcijo nadzora. ESMO moramo okrepiti tam, kjer bi lahko poskrbela za to, da podjetja, ki želijo imitirati uh, bonitetne ocene, da ne bi bila obvezana k temu, da že vnaprej podajo svojo oceno. Mislim, da moramo torej zagotoviti nadzor, ampak da moramo prav tako upoštevati realno stanje. To je to, hvala. Uh, hvala, še sama bi rada spregovorila. Uh, je še kdo, ki si želi besedo? Udo, izvolite. Vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Hvala lepa, gospod predsednica. Spomnim se vzdušja v prejšnjem mandatu, ko smo govorili o bonitetnih agencijah. Na to želim opozoriti. Kolega Kozes se je takrat že ukvarjal s to temo in tudi kolega Klinc. Nekaj me moti in to bom povedal čisto odkrito način, na katerega govorimo o bonitetnih agencijah, je cikličen. Mi smo socialni demokrati. Že v prejšnjem mandatu smo poskušali tukaj zagotoviti jasno sporočilo, zagotoviti uredbo, ki bo stroga zato da bomo sicer zadeve omejili, ampak da bomo odprti za evropsko alternativo. Kolegi takrat niso bili pripravljeni na to, zato smo lahko vse skupaj predstavili le v oslabljeni obliki. Od takrat se je pojavila gospodarska kriza, tema je bila potem popolnoma drugačna, tako v glavnih mestih, v prestolnicah in vsi so želeli iti še dlje. Imeti želijo jasna pravila, preglednost, zanesljivost in tudi vprašanje, kdo jamči za kaj. Ustvariti smo želeli alternativo, da tega monopola več ne bi bilo. Ko pa danes poslušam, se mi zdi, da smo spet zašli. Spet drsimo po hribo navzdol. Tako previdni smo že in to sem opazil že pri vprašanju, kdo jamči zakaj. Odkot v bistvu prihajamo? Za enkrat ali do sedaj je bonitetna agencija podala oceno kot mnenje v skladu z ameriško zakonodajo. In nihče ne more biti odgovoren za to, ker je mnenje pač mnenje. Ne moremo mnenja obravnavati kot nekaj, ka, za kar lahko kdorkoli jamči. To je izhodišče. Če smo zelo natančni, imam občutek, da smo sedaj v ozračju kjer ne želimo imeti stroge uredbe. Odpovedujemo se tudi temu, da bi imeli evropsko alternativo. Iz Frankfurta slišim, da obstajajo težave, po drugi strani ponujajo tudi druge modele in tako naprej. Mislim, da je napačno, da se tem odpovedujemo. Mislim, da bi morali biti odprti za alternativne modele. Mislim tudi, da je poročevalec tukaj podal zelo pogumen eh, predlog in mislim, da bi mu morali dati močan mandat. Zato pozivam tudi kolegice in kolege v tem odboru. Hvala. Okay, Hvala. Še kdo? Ne, nikogar ne vidim. Tako da bom sama spregovorila, upam, da ne bom vsega uničila prej podala sem nekaj predlogov sprememb na večjih mestih. Skušala sem osvetliti tisto, kar se mi je zdelo pomembno glede državnega dolga. Tukaj je ključnega pomena, da dobimo samostojnost, neodvisnost, tako kot so tudi drugi povedali. Ne smemo si privoščiti situacije, ko bi prišlo do političnega pritiska ali česarkoli, eh, kar bi pomenilo, da ocena, ki je bila podana, Eh, je kaj drugega od eh, pravilnega. Eh, morali bi imeti tudi nek urnik glede tega, kdaj bodo te ocene podane, tako da ne bo prišlo do obtožb ali je do česa prišlo ob nepravem času in tako naprej. Dejstvo je, če bo obstajal nek urnik, ki ga bodo vsi poznali, če bodo vsi vedeli, kdaj pridejo ocene, če bo to po zaprtju trgov, mislim, da bi bilo tako smiselno. Zavedam se, da eh, si korporativna podjetja ne želijo dodatnih stroškov, po trgih moramo zagotoviti, da bomo imeli neko kontinuiteto in sicer na, glede načina, kako prihaja do uh, ocen. Spreminjajo se tudi bonitetne agencije Nekaj me še skrbi, predvsem rotacija, glede tega sem vložila predloge sprememb. Rotacija se mi zdi, da je manj slaba možnost kot pa nek cikl oziroma tista trda rotacija, ki jo predlaga komisija. E, ogledala sem si čase, kdaj lahko kdo poda oceno in to se mi zdi povsem neizvedljivo. Če pa ne bi bilo rotacije oziroma če bi bila možnost, da rotacije ni, potem bi si morda celo to izbrala. Če pa uh, uvedemo neko blažjo rotacijo, uh, se s tem strinjam uh, in to tudi podpiram v imenu skupine Alde. Podpiram predlog Wolfa Klinca. Če se želimo znebiti te uredbe oziroma jo želimo spremeniti in želimo odpraviti pretirano um, odvisnost, tega pravzaprav ne moremo rešiti e, s tem, kar trenutno nalagamo agencijam oziroma bonitetnim agencijam. E, s tem bi se morali ukvarjati tudi v MIFID-u, v CRD, e, torej na večjih mestih in ni to vsem tako jasno v direktivi o kapitalskih zahtevah. Eh, uvajamo neke kriterije glede bank, tako da bi lahko primirali bančne modele. Na ta način bomo zagotovili več transparentnosti in eh, več elementov, ki jih lahko pogledajo vlagatelji, ne samo bonitetne ocene. In če si ogledamo bančništvo v senci in pa kompleksnost instrumentov ter to, ali Eh, bo prišlo do intervencije, kot smo o tem razpravljali včeraj v kontekstu MIFID-a, potem bo vse to tudi preprečilo pretirano zanašanje na bonitetne ocene. Več eh, standardizacije bo več eh, preglednosti, ne samo glede tega, kako delujejo bonitetne agencije, ampak tudi pri drugih zakonodajnih aktih ne moremo pa odpraviti zanašanja na bonitetne ocene in to ne dokler eh, ne pridemo do konca te poti, eh, ki se je zdaj lotevamo. Morda bi morali imeti celo dvojen pristop, da bomo zagotovili, da bo to res delovalo. Zanimivo se mi je zdelo, kako je potekal dialog glede eh, prepovedi. Eh, delnic oziroma eh, kupovanja delnic. Tukaj imamo indekse, imamo CDS-e, imamo različne kriterije in lahko bi prišlo do tega, da nekdo eh, ne vede, eh, nekaj eh, poseduje. Če do tega pride na posreden način če bomo to upoštevali, moramo potem zagotoviti tudi, da bo da vsa pravila na mestu, eh, da se upoštevajo indeksi in tako naprej. Moramo tudi zagotoviti, da eh, tukaj zagotovimo jasnost. Eh, pri produktih obstaja velika kompleksnost in težko bi bilo vse to zajeti v našo uredbo. Um, S tem se je krog govorcev zaključil, zato prehajamo nazaj k poročevalcu. Leonardo. Hvala. Zelo hvaležen sem kolegom za to, kar so povedali. Vse se mi je zdelo zelo koristno in uh, je tudi dobro prispevalo k naši razpravi. rad bi začel z zaključkom, ki sem ga potegnil eh, ob koncu svoje prve predstavitve. Tukaj bi rad eh, začel predvsem z uredbo, ki že trenutno velja. Gospod Gozes trdi, da če naj bi se vse to učinkovito izvajalo, torej če naj bi se ta obstoječa uredba učinkovito izvajala, potem pravzaprav ne bi bilo potrebe po novi uredbi. Sam sem drugačnega mnenja. Izvajanje obstoječe uredbe je vsekakor pomembno. Dejstvo je namreč, da imamo uh, tudi to novo uredbo tukaj pred sabo in ta uredba je tukaj zato, ker je prišlo do nove razprave in sicer zaradi nove stopne občutljivosti te teme. To se odraža tudi v poročilu na lastno pobudo klinca in pa v mnenju komisije. Ampak mislim, da bi morali eh, se na to odzvati. Zato se mi zdi prav, da upoštevamo to občutljivost in to potrebo po našem odzivu. morda na nas javnost gleda kot na eh, neko neprimerno institucijo, da se tega lotimo. Eh, smo pripravljeni tudi na kritike. Mislim torej, da je prav nadaljevati s tem delom in da je prav, da si prizadevamo za bolj učinkovito ureditev ki bo dobro delovala. Tukaj moramo biti pogumni glede na vse težave, ki so pred nami. Mislim, da bi pravo načelo bila pluralnost eh, glasov, pluralnost mnen. Vsak bi moral imeti možnost primerjati stališča. To je povezano tako z trgi na splošno, kot tudi uh, s posameznimi problemi. In tukaj smo razpravljali predvsem o enem takem problemu, o um, ocenah javnega oziroma državnega dolga. Ne moremo dajati vtisa, da podcenjujemo odgovornost tistih držav, ki so si naložile prevelik dolg. O tem ni nobenega dvoma. Problem pa je, da mi kot Evropska institucija moramo prevzeti svojo nalogo, svoj del odgovornosti. Moramo izraziti stališče o tem, kaj naj storijo države članice. Če tega ne bomo naredili, in to zelo odkrito povem, bo prišlo do nekega sumničenja da se samo nekako prilagajamo oziroma da uh, delamo v korist bonitetnih agencij. Mislim, da ne bi smeli podcenjevati eh, javnih eh, reklam za bonitetne agencije. Eh, večkrat so objavile oceno ob neprimernem trenutku in sprejeti moramo svojo odgovornost, da ponudimo neko alternativo. Strinjam se, da današnja razprava eh, ne vodi do mnenja, da bi morala obstajati neka javna institucija v Evropski uniji, ki bi prevzela eh, naloge bonititnih agencij. Ta razprava v Nemčiji že poteka, tukaj gre tudi za stroške. ko gre za državni dolg, pa gre tudi za tehnične izkušnje in pa znanje, ki ga uporabljamo v trenutnih okoliščinah, kot je rekel Ashley Fox, da bi v trenutnih okoliščinah vse države imele oceno 3A. Eh, če bi imeli takšno skupno eh, agencijo, eh, to kaže na to, oziroma to bi potem vodilo v mnenje, da je vse naše delo tukaj za manj. Bonitetne agencije imajo svoje naloge in lahko odigrajo pomembno vlogo. vendar pa ne bi smeli Evropske institucionalizirane agencije obravnavati na enak način. Kako dolgo bo to še trajalo in kdaj bomo rekli, če ne boste sprejeli politike zategovanja pasu, potem eh, boste poslabšali svojo oceno. In če ne bo politike rasti za vašo državo, potem se bo ocena tudi poslabšala. Tukaj gre za vprašanje boljšega ravnotežja in pa pluralnosti mnen. In e, eh, zato bi si morali pravzaprav prizadevati. Mislim, da je potrebno, da imamo tudi Evropsko bonitetno agencijo oziroma neko institucijo, ki bo podajala ocene. Drugi pravijo, da to uh, zahteva svojo pozornost, ta stvar že ima dovolj pozornosti. In v trenutnem položaju bi to že lahko izvedli, potrebujemo pa pluralnost, kot je rekla tudi gospa Bowles morali bi tudi posodobiti številne kriterije. Ne želim predolgo govoriti, vendar pa se moram vrniti še na temo rotacije. Strinjam se s krmi gospoda Klinca, ko gre za uh, filozofsko razmišljanje, bi to lahko uh, razumeli kot eh, neko pot do cilja. Vendar to lahko eh, privede tudi do drugačnega cilja. Eh, ali delamo rotacijo zato, da bi uvedli oziroma ukrepili nek monopol. Istočasno moramo vedeti tudi, da potrebujemo pravila in ukrepe, Mm, po zaslugi te uredbe, ki bodo povečali odprtost trga. Potrebujemo tudi večjo konkurenčnost na področju bonitetnih ocen. Upošteval sem eh, tudi predloge glede dražb, glede nekih javnih eh, naročil, to je predlagal tudi gospod Klinč. Komisija nam predlaga nek mehanizem, vendar moramo um, obdržati neko pripravljenost za večjo konkurenčnost. Želimo si preseči ovire, eh, ki uh, ne dopuščajo dostopa do trga novim akterjem. Še druge teme ki so bile omenjene tukaj. Mislim, da uh, so vse zelo logične. Logično je tisto, kar je povedal Simon v povezavi s potrebo po boljših definicijah eh, konflikta interesov. V tem smislu verjamem, da bomo našli boljšo opredelitev. In še nekaj komentarjev za zaključek. Zdi se mi, da je vredno delati na tem področju, predvsem kar se tiče civilne odgovornosti. Eh, tukaj bi lahko sledili liniji gospoda Gozesa. Moramo si prizadevati za spoštovanje obstoječega načela, vendar pa lahko uh, kljub temu uvedemo določene odtenke oziroma jih spremenimo. Ko gre za tretje države, pa mislim, da bi morali upoštevati tudi mnenje eh, gospoda Klinca in Gozesa. Na ta način bi lahko začeli delati na tej podlagi, ne da bi ponovno odprli splošno razpravo. Hvala vsem za prispevke in upam, da bomo na naslednjih sestankih skupaj s poročevalci v Senci eh, še naprej eh, delali na tem, da bomo obravnavali že bolj konkretne hipoteze, mm, da bomo obravnavali kompromise in upoštevali tudi politično občutljivost in pa javno mnenje v povezavi s kreditnimi ocenami. O tem tem bomo glasovali v odboru junija, potem pa bi o tem glasovali na plenarnem zasedanju julija. To je sedaj predlog. In mislim, da smo s tem zaključili eh, sestanek za današnje dopovdne. Vrnite se, prosim, popovdne, sedaj pa ste prosti.